glasov in prosim vse, ki zapuščate dvorano, da to storite hitro in omogočite tistim, ki želijo obrazložiti svoj glas, da to tudi storijo. Nadaljujemo z obrazložitvami glasov o točkah, o katerih smo danes glasovali. Daj, kolegice in kolegi, prosim, da tiho zapustite dvorano, tako da omogočite tistim, ki bodo spregovorili, da bodo tudi slišani. Torej, še enkrat prehajamo na obrazložitve glasov o točkah, o katerih smo glasovali danes. Moram vas obvestiti o tem, da smo dobili veliko prošen za podajo obrazložitve glasov. Sestanek se lahko nadaljuje najkasneje do 14.45, zato da lahko pristojne službe pripravijo novo sejo, ki se nadaljuje o 15. uri. Morebitne nadaljne prošnje bodo obravnavane jutri po glasovanju, preostale obrazložitve pa se lahko vložijo v pisni obliki. Kolegi, še enkrat prosim, da se pogovarjate zunaj dvorane in tiho zapustite dvorano, tako da omogočite tistim, ki želijo govoriti, da to tudi storijo. To je tudi znak solidarnosti do kolegov. Prvi, ki bo podal svojo razlago, je kolega Peter Jar za eno minuto in sicer glede Joao Ferrere, sporozum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo-Bisajo, ribolovne možnosti in finančni prispevek. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govoril bi o vseh sporozumih partnerstva v ribiškem sektorju. To je seveda zelo dobro, sklepamo sporozume o partnerstvu in hkrati. Uh, Izvajamo razvojno pomoč, glasoval sem za, vendar imam nekoliko slab občutek, zato bi prosil, da pristojni odbor opravi tudi potreb nekasnejše kontrole in da so tam ostri. Ne želimo si, da bi tam nalovili več rib, kot si to želimo. Prav tako moramo natančno pogledati ali se denar, ki ga vlagamo v razvojne projekte, resnično dobro eh, uporablja za te projekte, ne pa da se izgubi nekje v upravnih eh, kanalih. Zato prosim, da pristojni odbor opravi tudi ustrezno naknadno kontrolo. Hvala lepa. Hvala gospod Jarn. Naslednje je Jonathan Arnott glede priporočila Ricarda Sreo Santosa glede partnerskega sporazuma z Madagaskarjem, ribolovno možnost in finančni prispevek. Gospod Arnott za eno minuto. Gospa predsedujoča, mislim, da je glede teh eh, partnerskih eh, sporazumov v ribiškem sektorju nekaj problematičnega. Gre za to, da plačujemo zelo revne države, da ropajo svoje naravne eh, vire. Sploh Madagaskar, kar v Indijskem oceanu ima določene ekološke probleme, ima fauno in floro, ki je tako raznolika z ekološkega vidika in jo je treba obravnavati zelo nežno in z potrebno skrbnostjo. Nisem prepričan, da je sporozum o partnerstvu v ribiškem sektorju to, kar Madagaskar trenutno potrebuje. Prehajamo k poročilu Ska Killer za časne ukrepe na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Prva je Mihajla Šojdrova za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa eh, predsedujoča. Glasovala sem eh, proti. Tukaj ni solidarnost, ampak je ravno nasprotno solidarnosti. Pokazati je treba ustrezno humanost. Pomoč eh, dajemo krčanskim družinam, ki prihajajo na Češko, družinam, ki so pobegnile pred preganjanjem strani islamske države. Glasovala pa sem vendarle za, kajti eh, to presega to, kar so se dogovorile države članice. Kaj se bo zgodilo, zgodilo z prerasporeditvijo 40 tisočih eh, beguncev? To se je dogovoril svet eh, na svoji seji. Mislim, da morajo um, pristojne države, njihovi pristojni organi določiti eh, pogoje za naprej. Ni vloga Evropskega parlamenta, da pri tem sodeluje in odloča za nje. Naslednja govornica je Eleonora Forenca za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podprla sem poročilo Keller sem tudi zelo prepričana v dobro tega poročila. Tam so zapisane osnovne prioritete. Mislim, da število 40 tisoč beguncev eh, zadošča za začetek. Seveda je to samo začetek. Uvesti bo treba stalno kvoto. Potem, kar smo slišali tudi od eh, predsednika Junkerja, to ne bo zadoščalo. In napačno bi bilo to misliti in tudi nepotrebno razlikujejo med, med gospodarskimi begunci in drugimi begunci. Mislim, da gre predvsem za nadzor migracijskih tokov, ne toliko za azilno politiko. Mislim, da mora Evropska unija spremeniti svoje politiko o migracijah, tudi azilno politiko. Želimo si Evropsko unijo, ki je resnično sprejemala eh, begunce. Naslednji je že pospešil za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar zadeva kvoročilo, sem prepričan, da v praksi to nikoli ne bo delovalo, zato eh, nisem za takšen sistem. Mislim, da bi morali omogočiti eh, prosilcem za azil, da zaprosijo za azil tam, kjer želijo biti. In eh, država, v katero pride, mora sprejemati odločitve, če seveda izpolnjujejo pogoje za mednarodno zaščito. Mislim, da je to napačni ukrep, mislim, da je to tudi v nasprotju z interesi prosilcev za azil in mislim, da v praksi ne bo delovala. Eh, prosilci bodo tako odšli tam, kamor želijo, kjer imajo družine in prijatelje in takšen administrativna redistribucija ne bo delovala v praksi in bo v končni fazi pripeljala do vzdušja, ki bo smerjeno proti šengenskemu sistemu in to bo največji problem. Skupaj za češko vlado sem za solidarnost, vendar eh, proti prerasporeditvi z upravnimi ukrepi. Naslednja je njena gil za eno minuto, izvolite. tukaj v parlamentu, kot tudi za ženem kraljestvu, praznujemo obletnico uh, vladavine kraljice Elizabete II, ki najdle uh, eh, vlada. Njen prvi govor uh, je bil o beguncih, ki so ubežali grozotam druge svetovne vojne. Čeprav je danes situacija bistveno drugačna za današnje begunce kot takratne begunce, za tiste, ki danes bežijo iz eh, Libije, Sirije in Iraka, ampak imajo iste razloge, da bežijo svojih domov. Imamo 3000 eh, otrok brez eh, spremstva, mladoletnikov brez spremstva v Italiji. Kaj bomo naredili, da bodo stalno prerasporjeni in dobili ustrezno zaščito in pomoč? Zato sem glasovala za poročilo, ker moramo se lotiti migracijske problematike v celoti kot Evropska unija in to moramo storiti zdaj. Hvala lepa, gospod Gil. Naslednji je gospod Polčak za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom zelo kratek. Rad bi povedal, da sem glasoval za poročilo Keller. Nisem bil sicer za obvezne kvote, lahko vam tudi povem, zakaj mislim, da je tako kot eh, v svetem pismu, ni nobene vere brez eh, dejavnosti, zato ne vem, zakaj tukaj govorimo o evropski solidarnosti. Kako lahko o tem govorimo, če ne podpiramo tega poročila? To poročilo govori o solidarnosti, gre za pomoč Italiji in Grčiji, lahko se ne strinjamo glede kvote in tukaj imam tudi drugačno mnenje ampak gre za dogovor med državami članicami. Če pa glasujemo proti temu poročilu, potem ne morete reči, da ste za evropsko solidarnost, kajti to kaže, da ni nobene vere v evropsko solidarnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Polček. Naslednja za eno minuto, gospa Kristina Morvaj. Hvala lepa. Eh, seveda sem zavrnila to poročilo in eh, seveda se je ta seja zaključila tako, da nismo dobili odgovora na naša vprašanja za Mačarsko ali naj se drži šengenskega sporazuma in zaščiti zunanje meje ali ne. Zakaj gre tukaj? gre za to, da bi naj sprijeli čim več migrantov in beguncem z različnimi utemeljitvami. To je lahko govoriti v Evropskem parlamentu. Vaše življenje se prav gotovo ne bo spremenilo, ne glede na to, koliko priseljencev bo prišlo, enako boste zaslužili, črni Mercedes bo stal pred vašimi vrati, še naprej boste prebivali v luksuznih hotelih, vi živite v varnih soteskah, ne živite skupaj z migranti. Vašim otrokom je lahko in ko boste imeli dovolj tega, da bodo vaši otroci študirali skupaj s priseljenci, boste poslali v zasebne šole, šli boste v zasebne bolnišnice in tako naprej. Naslednji je gospod Anhil Čamparski za eno minuto. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, sem proti Eh, obveznim kvotah za razporeditev beguncev. To je proti soverenosti držav članic, ki bi morali imeti pravico nadzorovati lastne meje. Proti temu sem tudi zato, ker je standard eh, v državah članicah eh, zelo različen v Evropski uniji. Kako lahko živite na Mačarskem ali v Bolgariji? Eh, to je nekaj drugega kot eh, na Švedskem ali v Nemčiji. To je že samo po sebi diskriminacija za pribežnike in tudi nima upravega razlikovanja med z zakonitimi pribežniki in nezakonitimi priseljenci. In dokler nimamo prave definicije in ustreznega mnenja o tej točke, ne moremo uvajati zavezujočih in obveznih kvot, kajti na sto tisoče bomo morali nekje namestiti in vse skupaj se bo končalo v solzah. Tudi šengenski sporazum ne deluje tako kot eh, Dublinska uredba. Hvala lepa. Naslednji govornik je Bill Etheridge, tudi za eno minuto. Hvala lepa. E, torej, ne želim ukrepov, ki bi odprla vrata za e, migrante. E, mi se menimo, da bi skupna azilna politika e, pravzaprav škodovala posameznim državam. Vse to je pravzaprav spet znak za čudno reakcijo eh, na velik problem. In sicer mi se ne ukvarjamo s pravimi vprašanji. Vsi ljudje, ki so bili danes za to, da odpiramo vrata eh, vsem naj sledijo zgledu eh, Boba Geldofa, naj odprejo eh, svoja eh, vrata, svojih domov vsem tem ljudem, ne da bi jih prej preverili in potem bodo morda ponovno razmislili. Hvala lepa. Naslednja je Ana Zaborska za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. E, torej, jaz sem za načelo pravične solidarnosti med državami članicami e, pri reševanju begunske krize. Hkrati pa sem za dosledno vračanje tistih migrantov, e, katerih življenje ni ogroženo zaradi lakote ali vojne. Seveda ima vsak pravico hrepeneti po boljšem življenju, vendar reševati je treba v prvi liniji tiste, katerih življenje je e, ogroženo. E, torej, jaz nisem mogla potreti povišanje 40 tisoč na 160 tisoč. E, e, stvari moramo realistično obravnavati in mi moramo tudi počakati države članice in potem šele reagirati tu v parlamentu. Eh, začasni ukrepi tudi ne smejo postati dolgoročni mehanizem in zaradi tega sem se vzdržala. Hvala lepa. Naslednji je eh, Andrej Smamikin za eno minuto. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, glasoval sem za to pomembno odločitev in razložil bom tudi zakaj. Begunsko vprašanje je vprašanje skupnih vrednot solidarnosti in srame je, ko vidim, da kolegi iz moje države Eh, ki prihajajo iz različnih političnih eh, skupin, eh, glasujejo proti. Mi smo nova država članica, ne smemo samo konsumirati proračun EU. Med 2009 in 2013 je naša država prejela 34 milijonov evrov in eh, sprejeli bomo še 29 eh, dodatnih milijonov eh, za begunce. Srame je, da sprejemamo denar od Evropske unije, pa ne kažemo solidarnosti za ljudi, ki so v dramatični situaciji. Evropska unija ne more pravzaprav prenesti tega zastoja in zaradi tega sem tudi glasoval za. Hvala lepa. Naslednja je Marian Hakin za eno minuto. Hvala lepa, predsednica. Eh, vesela sem, da sem lahko danes podprla to poročilo, ki predlaga eh, premestitev 40 tisoč eh, prosilcev za azil iz Italije in Grčije. To je odziv v sili, ki je nujno potreben in samo prosilci za azil, ki res potrebujemo mednarodno zaščito, pridejo v poštevo. Strenjam se s tem, kar je povedal podpredsednik Timmermans. To je odločilen trenutek evropske zgodovine in eh, vesela sem, eh, da vidim, kakšen je odziv navadnih ljudi, ki hočejo pomagati, kjer se le da. Eh, prejela sem številne maile ircev, ki ponujajo v svojih domovih, ponujajo pomoč. Ponosna sem, da sem irka in evropejka, ko vidim, kakšne vrste pomoči se ponujajo in tudi eh, šupnije morajo pač pomagati eh, beguncem in jih sprejeti. Eh, na ta način se bodo tudi tisti, ki se ne morejo vrniti, lahko integrirali v skupnost. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Wolf. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ponovno je Evropska unija sprejela nadaljni korak proti nacionalni državi in uh, Eh, vlade ne morejo neodvisno odločati o tako pomembnih vprašanjih, kot so priseljevanje, migracije in azil. Eh, predlog, o katerih je glasoval parlament, eh, ne vsebuje zgolj evropskih vprašanj. Ne, ta predlog je aroganten in tu se delamo, kot da Evropska unija lahko spremeni mednarodno pravo. Širimo definicije azila in beguncev in sprejmamo vse, ki prihajajo iz revnih držav. Pokazali smo svetu, da bomo odprli vrata vsem iz Afrike, Bližnjega vzhoda in od drugot, eh, ki niso pravi begunci in ki želijo priti k nam. E, plače se pri nas e, znižujejo, če dalje manj delovnih mest je brezdomci pri nas, e, tisti, ki so brez glasu, bodo trpeli zaradi vsega tega, zaradi arogantnosti poslancev v tem parlamentu. Hvala lepa in sedaj za konec še kolega Arnold. Ali je parlament izgubil vso pamet? pomislimo, eh, eh, eh, kaj se dogaja v Turčiji, v Libanonu in drugot. Mi spodbujamo svojo odločitvijo nevarna potovanja v čovnih ali ne bi mogli razmisliti, preden ukrepamo. Humanitarna kriza se ne ustavi na evropskih Eh, vratih eh, pravzaprav eh, se nadaljuje in povzroča smrti, ki jih je želimo menda preprečiti. Mi imamo pravzaprav šest držav, ki niso sprejele nobenih sirijskih beguncev. Tudi njih moramo spodbuditi, da naredijo svoje. In mi moramo pravzaprav vključiti vse v naše razmišljanje. Hvala lepa toliko o poročilu Keller začasne ukrepe na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije, sedaj pa eh, razlaga glasov glede mestne razsežnosti politiki EU, poročilo Kerstin Westfall in sporočam tudi, da bo to zadnje poročilo, pri katerem bomo dopustili obrazložitev glasov, sedem prijav eh, imamo, tedaj bo eh, potem ura že 14.45, ko bomo morali prekiniti, zato da Eh, pripravimo popodansko sejo. Prosim, da se kolegi ustrezno pripravite. Kolegica Gil, mestih živi 75 odstotkov evropskih eh, državljanov, dve tretjini BDP-ja se tu eh, proizvedejo in to je tudi velik del vsakodnevnih izzivov. Tu se moramo boriti proti socialnemu izključevanju onesnaževanju, podnebnim spremembam. E, vendar e, inovacije lahko prinesejo tudi rešitve za te Eh, izzive. Evropska unija je že zelo veliko naredila pri eh, mestnem razvoju, tudi v eh, moji regiji, naprimer Birgham, Coventry in druga mesta imajo pravzaprav področja, kjer je Evropska unija pomagala pri razvoju. Vendar vseeno moramo ugotoviti, da je premalo koordinacije pri mestni politiki in sicer horizontalno in vertikalno. In zaradi tega sem tudi podprla poročilo Westfall in pozivam komisijo naj poskrbi, da bodo mesta eh, bolj povezana z političnim ciklusom eh, Evropske unije in da bodo ustrezno vključena tudi v strategijo 2020. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Polčak. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem bil, da sem lahko podprl to poročilo, kajti Razpravljali smo o tem, ali je raven unije prava raven za razpravo o urbani mobilnosti ali pa urbani agendi. Ali je mestna agenda torej del evropskih pristojnosti? Seveda eh, je, mnogi evropejci namreč živijo v mestih in eh, mnogi se še selijo v mesta, se pravi, večina evropejcev bo živela v mestih in v taki situaciji eh, seveda Evropska unija ne sme sprejemati mestnih politik, ki ne bi bile dobre, ki ne bi omogočale razvoja v prihodnosti. Eh, tisti, ki tega poročila niso eh, podprli, bodo to eh, morda še obžalovali, kajti urbana mobilnost, mestna agenda je del pač naših evropskih politik. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Makovaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropske politike imajo vpliv na mestni razvoj in tudi na nacionalne politike države članice si želijo pametno, zeleno, pestro politiko, pester razvoj v vzdušju strpnosti. Eh, mi moramo torej okrepiti politiko na področju mestnih, eh, mestnega razvoja. Mi moramo eh, evropske sklade uporabljati tudi na eh, lokalni ravni, zato da bodo pač vključene tudi lokalne skupnosti. Zaradi tega tudi podpiram politike EU v mestih. Eh, člani Evropske unije in komisija morajo sodelovati eh, pri razvoju mestnih eh, politik, vključevati moramo seveda tudi lokalno raven. Hvala lepa, sedaj pa kolega Balčo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je dobro, da parlament govori o poročilu, ki obravnava mestno razsežnost politik EU. Eh, e to je utemeljeno tudi s tem, da je 80 odstotkov evropskih prebivalcev v mestih. V mnogih državah na podeželju eh, pravzaprav ljudje sploh ne morejo živeti zaradi tega, ker eh, eh, je prišlo do industrializacije kmetijstva in to moramo seveda tudi vzeti na znanje in zaradi tega mora tudi regionalna politika govoriti o tem, kaj naj stori s to mestno razsežnostjo

Hvala lepa, kolega Bogovič. Sedaj kolega Kele. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. S veseljem eh, sem podprl eh, to poročilo, tako kot tudi moja skupina večina predstavnikov parlamenta je bila za to poročilo. To tudi ne preseneča. Polovica svetovnega prebivalstva živi eh, v urbanih področjih, 75 odstotkov pa eh, eh, v Evropski uniji. In zaradi tega moramo seveda spodbujati to naše prebivalstvo in tudi eh, razvoj. Eh, treba je zagotoviti izobraževanje, šport, delovna mesta, eh, spodobno življenje za vsakogar. Vsekakor seveda tudi čist zrak. To mora biti na voljo v mestih. Osredotočiti se moramo tudi na promet. Treba je spodbujati električno elektrovozila, eh, kolesa, se pravi eh, vozila, ki imajo malo emisij. Se pravi, ta tema je zelo pomembna in lahko da pomemben prispevek. Hvala lepa. Sedaj še kolega Mamikins. Eh, gospod predsednik, kolegice in kolege, tudi jaz sem glasoval za to poročilo hkrati pa menim, da je Eh, odločitev prišla, prišla eh, pravočasno. 75 odstotkov prebivalcev živi v mestih. Eh, mesta so nekaj enkratnega, kar zadeva njihovo kulturo. Tu se industrija sreča z kulturno dediščino in temu smo priča v Evropski uniji že dolgo. Eh, vse to je staro stotine let eh, in politiko je treba pravzaprav tudi koordinirati na ravni Evropske unije. To v tem trenutku sicer ni eh, obvezno, je pa to pomembno Eh, vprašanje. Mi potrebujemo skupno strategijo in eh, pri pripravi te strategije moramo seveda vključiti predstavnike lokalnih eh, oblasti. Mislim, da obstaja neka vrzel med občinami in nacionalnimi vladami in naj še enkrat povem, da sem podprl to odločitev. Hvala lepa, kolega Mamikins. In sedaj za konec še kolega Etheridge. Hvala lepi. Hvala lepa evropske politike želijo eh, pravzaprav preskočiti nacionalno raven. Eh, prebivalce West Midlandsov sem svaril pred eh, tem. Rekel sem jim, naj bodo pripravljeni na pozitivno diskriminacijo pri zaposlitvi. Naj se pripravijo eh, na zastoje, naj se pripravijo na določene prioritete, ki jih eh, določa Evropska unija. Eh, mi, prebivalci West Midlandsov, moramo pač stopiti skupaj, se boriti skupaj proti temu, kar oddaljuje demokracijo od ljudi podprite me eh, in eh, borimo se skupaj proti temu, da se to kar ustavi. Eh, hvala lepa, kolega Etherič, toliko o obrazložitvah glasov za poročilo Westfall.